Če si sedaj pogledamo Irak, vidimo napredek, čeprav se država še vedno sooča z veliko izzivi. Danes pa se želim posvetiti sedanjosti in prihodnosti Iraka. To je država z veliko potencijala in veliko dosežki v preteklih mesecih. Trenutno je nasilje na najnižji ravni od leta 2003. Videli smo sicer grozne napade na institucije vlade, ampak se je skupno število žrtev med civilisti zmanjšalo na manj kot polovico iz leta 2008. Nasilje med različnimi, med sektorskimi oziroma med, medsektorsko nasilje je zelo pomembno in zaradi tega je država pod velikim tveganjem. Zahvaljujoč Iračanom so v Iraku začele delovati demokratične institucije. Naslednje splošne volitve, se, ki bodo 7. marca 2010, so lahko naslednji velik korak k temu, da okrepimo iraško demokracijo. Z naše strani to pomeni, da moramo še naprej podpirati Irak in svojo pozornost nameniti drugim področjem. Evropska unija je več kot milijardo evrov zagotovila Iraku od leta 2003, od najosnovnejših storitev pomoči beguncem, dobremu upravljanju in spodbujanju kapacitet smo zagotovili skupaj z iraškimi oblastmi. EUJUST EU in LEX smo večkrat poslali tja na zahtevo Iračanov. Sedaj pa usposabljajo Iračane tudi znotraj Iraka. Evropska unija ima vodilno logo pri pomoči na področju izvajanja volitev, pomagali pa jim bomo tudi drugoč dokler iraške institucije ne bodo same sposobne prevzeti odgovornosti. Ker dosegamo dober napredek, se vedno bolj posvečamo lastništvu in dolgotrajni trajnosti. Imamo dobre odnose z Irakom, pravkar smo podpisali sporozum o sodelovanju na energetskem področju in kmalo bomo podpisali sporozum o partnerstvu in sodelovanju. To je prvo pogodbeno partnerstvo med EU in Irakom. To bo vključevalo vprašanja političnega dialoga, trgovine in sodelovanja na področju energije ter razvojno pomoč. Želimo si poglobljen politični dialog z Irakom in to mora zajemati tudi človekove pravice. Evropski parlament se zelo zanima za Irak in pričakujemo več sodelovanja med Evropskim parlamentom in iraškim parlamentom parlamentom v prihodnosti. Seveda Irak čaka še veliko izzivov, naprimer splošne volitve, ki bodo marca sključnega pomena, zagotoviti pa moramo, da bodo svobodne in poštene. Mednarodni partnerji bodo to tesno spremljali. Evropska unija bo tja poslala skupino za ocenjevanje volitev in za pripravo priporočil. Irak je torej na pozitivni poti in pripričana sem, da bo svoje nove institucije izkoristil za to, da najde potrebne kompromise za nacionalno spravo. Mi bomo še vedno podpirali Irak in sodelovali z Združenimi narodi ter preostalo mednarodno skupnostjo. Veselim se že razprave. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli z razpravo najprej v imenu političnih skupin in sicer skupino Evropske ljudske stranke. Besedo ima gospa Delange za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaliti se želim tudi visoke predstavnici za njene besede. Morali smo slišati optimizem, kajti dejansko obstajajo pozitivni znaki. Omenili ste znižanje števila smrtnih žrtev, in tudi volitve. Seveda pa volitve ne pomenijo, da imamo takoj pravno državo in demokracijo. Glas večine ni dokaz o pravičnosti, kakor je že nekdo povedal. Prava, zrela demokracija vključuje tudi zaščito manjšin in pravice manjšin. Vendar nisem slišala, da bi kaj povedali o manjšinah. Human Rights Watch pravi, da so nemuslimanske manjšine. Ogrožene od leta 2004 so napadli 46 crkv, lokalne mili milicije preganjajo ljudi. 52-letnika so ustrelili kar na ulici. Zaradi tega neislamske manjšine v Iraku državo zapuščajo. To se nadaljuje tudi po posredovanju ameriških sil. Evropska unija ne more tega preprosto opazovati, kajti v svoji pogodbi omenjamo pravice ljudi in manjšin. To so naše temeljne vrednote. To je nekaj, kar zahtevamo od držav članic in vaša naloga, baronica Ashtonova, je, da poskrbite, da se to izvaja tudi na vašem področju. Mislim, da moramo podpreti infrastrukturo in krepitev demokracije skupaj ali brez združenih narodov, imamo svoje prednostne naloge. Zato me zanima, gospod visoko predstavnica, kako boste poskrbeli, da bosta politika in proračun dobila več pozornosti, kar zadeva ranljive manjšine. To ni prednostna naloga v Iraku, ampak to je naša prednostna naloga. Lahko to, prosim, pokomentirate. Hvala. V imenu socialistov in demokratov ima besedo gospa Kosta za dve minuti. E, gospa predsedujoča, visoka predstavnica. Mislim, da je zelo pomembno, da Evropski parlament izkoristi priložnost za to razpravo, glede na to, da bo do marca volitve. Politični proces v Iraku kako ste sami povedali, kaže pozitiven napredek. Stanje pa je še vedno krhko, zato moramo storiti vse, da bi okrepili nove institucije v tej državi in tudi politično ravnotežje. To je ključnega pomena, če želimo poskrbeti, da bo umik ameriških vojaških sil poleti uspešen in da to ne bo vplivalo na varnost v državi. Kar zadeva razmere med suniti, šijiti in kurdi, To je sedaj zapisano v ustavi, obstajajo pa tudi politični odnosi med temi skupnostmi. Obstajajo seveda pomisleki, naprimer, volilna komisija je nedavno seznama izbrisala nekaj strank, ki so blizu sunitom in kristjanom. To bo ogrozilo politični proces v Iraku. Evropska unija mora še naprej podpirati ta volilni proces ampak Evropska unija je lahko bolj ambiciozna pri svojih odnosih z Irakom, kar zadeva Eurojust, Lex. Namen tega je izboljšati zmogljivosti in institucije te države. Kot skupina socialistov menimo, da je dobro, da se je svet odločil podaljšati trajanje misije do konec avgusta 2010. Evropski parlament mora še naprej podpirati Irak s pomočjo programov sodelovanja, zato da bi bili bolj vključeni da bi bili bolj vključeni v proces stabilizacije in da bi okrepili povezave s to državo po volitvah. Več držav sodeluje z Irakom, naprimer Italija ima tam pomemben program za razvoj kulture, to je zelo pomembno za državo, ampak tudi zaradi strateške vloge v Iraka v prihodnosti, še posebej v luči obstoječih sporov in oblikovanja miru. Naprimer, imamo regionalno vlado v Kurdistanu in tudi sporazum s Turčjo. Irak pa je še vedno država z velikimi problemi na področju varnosti, še vedno se kršijo človekove pravice in tudi ekonomska negotovost je tam. 10 odstotkov prebivalstva je tam ogroženega, tudi ženske in otroci so ogroženi zaradi tega stanja. Zato moramo igrati pomembnejšo in odločnejšo vlogo v tej državi in mislim, da bi morali podpirati lokalne nevladne organizacije iz Evrope v tej državi. Podpirati moramo tudi ženske, kajti ženske so lahko zelo pomembne pri razvoju države in pri boju proti izzivom v tej državi. Hvala. V imenu Zveze zavezništva liberalcev in demokratov, gospod Van Balen. Dve minuti. Hvala visoka predstavnica. Dejstvo je, da Irak ni varen. To je dejstvo. Če si pogledamo Iran. Iran si prizadeva dobiti več vpliva v Iraku, kot je potrebno, in to na jugu s pomočjo šiitske manjšine. Visoka predstavnica ni omenjala Irana. Iran ogroža Irak. Kakšna menite, da je vloga Evropske unije, da omeji Iran na Iran in ne da Iran vpliva na Irak? Če si ogledamo sever, vidimo, da obstajajo težave v zvezi s Kurdistanom med Irakom in Turčijo. Seveda obstaja neka legitimnost, če se borimo proti gverilcem, ki ogrožajo Turčijo. Ampak to je vse. Avtonomna regija na severu Iraka Kurdistan bi morala sama poskrbeti za svoj razvoj. Če govorimo o sporazumu na energetskem področju, lahko rečemo, da je to zelo pomembno. Ampak Irak ni enotna država. Zato je treba o tem sporazumu, memorandumu razpravljati tudi s kurdi, s kurdsko oblastjo. Imamo razpravo o Kirkuku, o tem, kdo si lasti naftna polja in tako naprej. Tudi to je treba upoštevati. Zanima me tudi vaše mnenje o naslednjem. Varnostne sile v Iraku še vedno niso dobro usposobljene in še vedno ne delujejo tako, kot je treba. Ne bi smeli podpirati samo pravne države in vladavine prava, ampak bi morali Iračanom pomagati tudi pri krepitvi njihovih varnostnih sil. Zato je potreben celovit pristop na področju energije, gospodarstva in stabilnosti. Potrebujemo integriran pristop tudi do sosednjih držav. Prosim, povedite mi, kakšna je vaša zamisel o tem integriranem pristopu. Hvala. Grazie, la parola. Eh. Hvala. Sedaj pa gospa Evans za dve minute in pol v imenu zelenih in Evropske svobodne zveze. Hvala, gospa predsedojoča. Zahvaliti se želim visoki predstavnici baronici Ashtonovi za njeno izjavo. Mislim, da je treba omeniti naslednje. Razprava, ki jo imamo danes, poteka v luči raziskave Chilkat v zvezi z nezakonito vojno v Iraku. In tudi kaj se lahko od tega naučimo. Veliko smo izvedeli, ki kar potrjuje to, kar smo bili prepričani mnogi od nas v času invazije. Namreč, da gre za nadzor nad viri in ne zaradi, da vojna ni bila zaradi grožnje, zaradi orožja za množično uničevanje. V zvezi z Irakom se pojavljajo besede, kot je grozovito in tako naprej, to uporabljajo višji diplomati in vojaški oficirji. Zato ni čudno, da se zaradi tega ga posredovanja sedaj pojavljajo velike posledice. Bronica Eštonova je povedala, da smo dosegli nekaj napredka. To je res, ampak še vedno ostajajo velike težave. Naprimer, ni zakonodaje za zaščito manjšin v Iraku. Še vedno obstajajo velike težave v zvezi z begunci. Sindikalisti, ženske, novinari in tako naprej. Govornica je prekinjena. No, Prosim vas, da govorite nekoliko počasneje. Nekoliko počasneje, prosim, kaj ti tolmači vam ne morejo slediti. Sindikalisti, novinari, ženske političarke in borci za človekove pravice izginjajo ali jih ubijajo, tudi samomorilski napadi se nadaljujejo. Volitve bodo 7. marca. Iraška volilna komisija pa je prepovedala udeležbo skoraj 500 članom iz šiitske skupnosti. To bo prav gotovo vodilo do dodatnih napetosti in nestabilnosti. Novembra je predsedstvo EU iraško vlado pozvalo, da ukine smrtno kazen. Vendar 900 ljudi še vedno čaka na usmrtitev in smrtne kazni se podajajo tudi na nepoštenih sojenih, ki trajajo tudi samo nekaj minut. Evropska unija ima nalogo podpirati demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Okvir za odnose z Irakom vključuje tri prednostne naloge: pomoč na področju izobraževanja in zdravja, spodbujanje pravne države in sodelovanje z volilno komisijo. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju bo podlaga za delo v prihodnosti, vendar zahtevati moramo takojšnje ukrepanje na področjih, kot je ukinitev smrtne kazni zaščita ranljivih skupin in krepitev demokracije ter človekovih pravic. Grazie per i conservatori. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skup skupine Evropskih konservativcev in reformistov, gospod Stevenson, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Bronisa Eštenova, volitve ne bodo svobodne in poštene v Iraku. Pred desetimi dnevi se je volilna komisija odločila, da gospoda Mutlaka, ki je vodja pomembne politične skupine in parlamentarec že štiri leta, mu je prepovedala sodelovanje v prihajajočih volitvah. Mislim, da ni nobeno na ključe, da se je ta prepoved skupaj z prepovedjo 500 drugim sekularnim iraškim politikom zgodila isti dan, ko je zunani minister ene zahodnih držav obiskal Bagdad. Verski voditelji ustrajajo pri odstranitvi tega politika. Joe Biden je že protestiral zaradi tega in bronica Ashton, upam, da boste tudi vi storili enako. Razen, če dr. Mutlak in drugi ne dobijo dovoljenja, da se odeležijo te volitev oziroma da kandidirajo, potem moramo protestirati. Grazie per il gruppo. Hvala lepa. V imenu skupine Evropska združena levica, gospod Majer, za minuto in pol. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaliti se želim poronici Eštenovi. Žal pa nisem tako optimističen kot vi. Dobro je, če smo optimisti, ampak glede na to, kakšno je stanje v Iraku, ne moremo biti optimistični. Dokaz za to je, da se je Evropska komisija odločila, da ne bo poslala opazovalcev, kajti, oziroma ker ne moremo zagotoviti njihove varnosti. Mislim, da to govori samo zase. Kar zadeva Irak, je res, da ne smemo govoriti o preteklosti. Pa vendar moramo, drž v tej državi je umrlo že milijon ljudi, 4 milijone je bilo razseljenih. To pa zaradi nepoštene zakonodaje in nepoštene vojne. Ni bilo nobenih orožij za množično uničevanje in nobenega dogovora med Sadamom Huseinom in Al-Kaido. To je dejstvo. Ameriške naftne družbe so imele tam interese. To je dejstvo. Mislim, da še imamo okupacijske sile, in nisem presenečen, da je trenutna odločitev, da prepovedajo udeležbo na volitvah sekularnim strankam, da bi to vodilo do pravih sporov. Tudi evropska veleposlaništva menijo, da lahko pride do vojaškega upora v Iraku. Mislim, da so obeti zelo negativni. Želim, da storite vse, da se okupacijske sile čimprej omaknejo. To je tisto, kar izkrivlja Irak. Združeni narodi bi morali prevzeti vajeti v roke in zagotoviti prehod v neko normalnost. In moramo zopet upoštevati mednarodno zakonodajo. Izgubili smo že pogled na to. V imenu Evrope skupine oziroma svobodne in demokracije, gospod Belder. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod visoko predstavnica. Božiča leta 2009 je bilo več crkv v Iraku zaprtih. Tam so se zgodili tudi bombni napadi, ki so stanje samo še poslabšali. Cerkvam neprestrano grozijo in mnogi kristijani zapuščajo to državo. že samo v Masulu so bili trije napadi tik pred Božičem. Kirkut je zaenkrat relativno varen, vendar pa se že začenjajo pojavljati umori, ki ogrožajo številne kristijanske družine oziroma krščanske družine. Imeli v Iraku je bilo nekoč skoraj milijon in pol kristijanov, sedaj pa jih je samo še polovica kajti imamo neko versko čiščenje. Prihaja do afganistanizacije Iraka. Ne smemo dovoliti, da se to zgodi in sedeti križem rok. To je država, ki ima dve vrsti islama in prihodnost ne bo trajnostna, če bodo manjšine izsilili ven. Mislim, da moramo posredovati proti temu. Hvala. Grac hvala lepa. Začenjamo seznanom drugih govornikov, vas pa prosim, da spoštujete čas, ki ga imate na voljo, kajti imamo že nekaj zamude. Začnimo z gospo Basesku za minuto in pol. Spoštovana gospa predsedajoča, gospa visoka predstavnica, parlamentarne in predsedniške volitve 7. marca bodo pomenile nova zavezništva v Iraku. Nekateri pa si želijo stare zavezništva, recimo združeno iraško uh, koalicijo. Predsednik poskuša sedaj pritegniti neodvisne kandidate v svoje volilne liste. Istočasno pa je treba organizirati, po našem mnenju, tudi referendum v Kirkuku, Dejstvo je, da se položaj v Iraku slabša zlasti glede na napetosti med različnimi političnimi skupinami pred eh, volitvami. Preložitev referenduma za sporazum o sodelovanju z ZDA je nekaj, kar ogroža eh, napredek v Iraku. 900 ljudi je bilo obsojeno na smrtno kazen, pa tudi cela vrsta drugih eh, negativnih pojavov, kot recimo eh, korupcija, nespoštovanje človekovih pravic in tako naprej, pestijo to državo. Moja država poskuša v sodelovanju z Irakom prijeti iz vojaškega na civilno sodelovanje. Mislim, da moramo vsi spoštovati naše zaveze prevzete vizavi iraškim partnerjem. Grazie. Hvala lepa. Besedo ima zdaj gospa Gomež za minuto in pol. Kar se tiče varnostne situacije in dosežkov glede demokracije v Iraku, je to treba še izboljšati. In zagotovo je v zadnjih nekaj mesecih, ko je prišlo do novih zavezništev, so se stvari spremenile. Ampak v, e, nova kurdska e, stranka je dokaz več za normalizacijo življenja v Iraku. Eh, dejstvo, da bo volilna komisija pa umaknila 500 kandidatov seznama, to pa ni dobro in te stvari gredo v nasprotju s tistim, kar si želimo. Tudi kar se tiče eh, smrtne kazne, kazni, se moramo zavezati, gospa Ashton, da bomo pomagali oblastem in da bodo prišli torej do moratorija na smrtno kazen glede na to, da uh, skoraj dva milijona Iračanov še vedno živi v sosednjih državah, da najbrž mnogi ne bodo nikoli prišli nazaj, tudi tu moramo pomagati kot zaveznik. Eh, je to tudi naša odgovornost. Potem gre za vprašanje ženskih pravic žensk, za boj proti korupciji in eh, iraška vlada tukaj mora upoštevati sklepe mednarodne skupnosti treba je prav tako spodbujati odnose med iraškimi nevladnimi organizacijami in NVO-ji v Evropi. In to so temeljna, temeljni pogoji za demokracijo v Iraku. Hvala lepa. Zdaj pa gre beseda gospodu Porebi. Prosimo vas pa, da berete počasi, kaj ti sicer tolmači ne morejo slediti vašim izjavam. Eh, pani Ashton, eh, Gospa Eštonova, gospa predsedujoča. Če pogledamo na mednarodne napore in na politiko na tem področju, e, vidimo, da smo marsikaj naredili, ampak ostaja še veliko možnosti, še posebej, kar se tiče krščanskih, katoliških Eh, manjšin. Mislim, da lahko rečemo, da tu ni bilo pravega napredka. Kajti teroristični eh, napadi zagotovo destabilizirajo Irak, eh, vplivajo pa na vse, imajo širši vpliv na celotno regijo. In mislim, da moramo iti ne le k stabilnosti v Iraku, ampak v celotni regiji. Seveda je tu pomemben iranski element, in vpliv. In zagotovo gre za pomembno vprašanje, ko govorimo o iranskih poskusih vplivanja in posredovanja v situaciji, kakršna kot vlada v Iraku. Pri tem pa je treba uporabiti vso našo, iz, izvajati pritisk na Iran, da ne počne teh stvari, da se ne upleta v iraške zadeve in eh, kajti eh, le na ta način bomo lahko prišli do širše stabilnosti v regiji. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala. Besedo dobi gospod Melonšon za eno minuto. Gospa visoka predstavnica, ne strinjamo se z vašim optimizmom, ne delimo ga, niti ne delimo vašega mnenja o našem eh, dobrem delovanju tam. Eh, tu imamo številne lažnive informacije, kaj se tam dogaja. 17 držav članic je sodelovalo pri okupaciji Iraka. Država je raz, razsuta, fanatizem med religioznimi skupinami se nadaljuje, iranski, uh, tiranski sistem prav tako se upleta in uh, stvari so nepravične. Kaj boste naredili? da se izboljšajo te zadeve. Kaj boste naredili tudi za to, da se kaznuje tiste, ki so lagali o situaciji, da se ne bo isto zgodilo tudi v Jemnu? Zakaj prihaja do uporabe nekonvencionalnega orožja, kemičnega orožja? Eh, kaj boste naredili torej na tem področju, kako boste zagotovili, da se ta, takšno orožje ne bo uporabljalo tudi v Afganistanu, da se ne bo ponovila situacija v Iraku. Besedo dobi gospod Provera za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. pričakujemo naslednje volitve v Iraku, ki bodo zelo pomembne za demokracijo tam. Eh, ne bodo sicer poštene in svobodne, ampak vendarle moramo gledati na njih kot na pomemben korak na poti k konstrukciji eh, k rekonstrukciji Iraka eh, ekonomsko, družbeno in tako naprej. So namreč nujen pogoj za razvoj demokracije, hkrati pa potrebujemo tudi neko krepitev države kot take. Eh, miroljubno sožitje raznih eh, frakcij, ločin in tako naprej v Iraku bo možno samo z obnovo institucij, tako da bomo prišli do neke ustrezne federalne formule v državi, ki bi seveda dala ustrezno avtonomijo posameznim območjem. In izkušnje s Kurdistanom so lahko zelo pozitivne, zelo koristne. Rad bi vedel, kakšno je vaše mnenje, gospod Ashton. Uh, kar se tiče tega vidika, torej kar se tiče institucionalnega vidika v tej državi. Hvala lepa. Beseda gospodu Svensonu za minuto in pol. Tak, talman, <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča. Sveda, eh, govorimo o nasilju in o katastrofi, ko govorimo v, o Iraku. Vendar, pa vendarle poteka nek demokratični proces v Iraku in rad bi spomnil na to, da na lokalnih volitvah lansko leto, eh, da je bilo več kot 3000 žensk kandidatk, povsem transparentno so se lahko udeležile volitev in več žensk je tudi dobilo pomembne položaje. Mislim, da je to za arabsko državo zelo pomembno. To daje tudi upanje, da bodo letošnje volitve, marca, parlamentarne volitve, prav tako ustrezne, so niti sicer niso sodelovanje na lokalnih, so sodelovanje na lokalnih volitvah, ampak kar nekaj strank in kar nekaj sto ljudi ne sme sodelovati na letošnjih volitvah. Ministr za obrambo, gospod Mutlak, ki je sunit, eh, je tudi eden od teh, ena od teh oseb. Mislim, da je zelo pomembno za prihodnost Iraka, za demokratizacijo v Iraku, da pridemo do takšnih rezultatov. Hkrati mislim, da je pomeno, da je treba razmišljati o uh, uh, enotnosti, o koheziji v Iraku. In rad bi tu eh, poudaril naslednje. Jasno mora biti, da ko govorimo o manjšinah, o etničnih manjšinah, o religioznih manjšinah v Iraku, da volitve v iraški parlament pomenijo prelomnico v tem smislu. Torej, gospa Ashton, kaj mislite, da lahko Evropska unija naredi za to, da bodo te volitve čim bolj pravilne, čim bolj demokratične? Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospod Balčitis za minuto in pol. Ačiū labai, gerbima pirmininkė, gerbima vyriausia. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. V zadnjih letih je Evropska unija zelo povečala svoj vpliv na Srednjem vzhodu. Vedno je posvečala veliko pozornost Iraku in eh, mednarodna skupnost se seveda zelo zazema za rekonstrukcijo te države in za zagotovitev varnosti ter demokratizacijo. Obstajajo notranji boji v državi, ki zagotovo omejujejo politične reforme na številnih področjih. Hkrati nas skrbi tudi da 14 strank ne sme sodelovati na volitvah letos, na, na parlamentarnih volitvah. In Evropska unija skupaj z drugimi partnerji mora zahtevati, ko govorimo o demokratizaciji države, uh, mora zahtevati spoštovanje človekovih pravic, svoboščin in spoštovanje mednarodnih zavez. Irak dobro so, lahko dobro sodeluje z Evropsko unijo, In memorandum, eh, torej sporozum o sodelovanju na področju energetike iz prejšnjega tedna dokazuje, da je Irak zavezan razvoju dobrih odnosov in Irak je pomemben tudi strateškega stališča. Vendar, če pa govorimo o zagotavljanju energije, Eh, je potrebna ekonomska in politična stabilnost, ki je pa v tem trenutku v državi ni. Gre seveda za dolgoročne procese, ampak mislim, da mora Evropska unija, kar se tega tiče in gospa visoka predstavnica, to je in skupaj z eh, mednarodno skupnostjo, lahko in moramo priti do nekih eh, rešitev, ki bodo zagotovile pravno državo, zato da bo Irak ustrezno deloval tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Besedo ima gospod Črnecki za minuto. Pani predsednica, pani visoka komisarš. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, naj povem naslednje. Poslušal sem vaše sporočilo, govorili ste o optimizmu. To bi bil povzetek vašega sporočila. Ampak mislim, da politika ni le tisto, kar poveste, gre tudi za to, kar se ne pove, kar ostane neizgovorjeno in neizrečeno. In ko sem poslušal, so bile, ko sem vas poslušal, so bile nekatere stvari, ki so bile zelo skrite ali pa vsaj zavajajoče, kar se tiče javnega mnenja o moji državi. V Iraku, v tem takže, to podkrešljam. Ko govorimo o sistematičnem zatiranju krščanske manjšine v Iraku, To je nekaj, kar je zaskrbljujoče. Gospod Paremba je, Paremba je govoril tudi o upletanju Irana v iraške zadeve. In a, mislim, da je to škandalozno, kar se dogaja. Tu govorim o upletanju v, v zvezi z Ašrafom. In hkrati ne smemo pozabiti, da Irak dobiva pomoč od Evropske unije. In zato mislim, eh, ko govorimo o eh, taborišču Ašraf, so to zelo pomembne zadeve, s katerimi se moramo ukvarjati. Hvala lepa. Hvala. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Poslanec Sonik, minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. želim si aby zvon diktature ktorá ničí. mislim da je lahko irak primer države v kateri grozijo lastnim prebivalcem z uporabo kemičnega orožja. vsekakor gre za zelo zahteven položaj in če govorimo o iraku moramo govoriti tudi o o tisočih vojakov, eh, ameriških, italijanskih, polskih, eh, ki bodo morali enkrat zapustiti Irak. Sedaj so ločeni od svojih družin, so pa šli v Irak v veri, da služijo pravični stvari. Danes zato moramo poskrbeti, da bo v Iraku začela se razvijati prava demokracija. Vsi zahtevate, Eh, od visoke predstavnice aktivno ukrepanje. Oziroma celotna Evropska unija bi morala aktivno ukrepati. Ne smemo pozabiti, kako naj bi zagotovili izboljšanje položaja, tako kot smo si to zastavili na začetku posredovanja v Iraku. Hvala. Poslanec Cempke, eno minuto. Hvala gospa visoka predstavnica. Nenavadno je, da se sedaj oglašajo ravno polski poslanci, ampak dejstvo je, da je veliko polskih vojakov v Iraku, kjer se zauzemajo za večjo varnost eh, države. Spoštovana visoka predstavnica, lahko se samo strinjam z vami, ko ste ugotovili, da je danes položaj v Iraku boljši, ampak se eno, pravna država še nikakor ni vzpostavljena tam. Zato bi Evropska unija morala narediti naslednje. Nekaj, o čemer danes še nismo govorili, je pa pomembno za stabilizacijo Iraka, namreč gre za sprejem programa za usposabljanje in šolanje mladine. Danes enostavno v Iraku nimajo dovolj študentov, svojih študentov in diplomantov. Druga stvar, ki je pomembna, pa se nanaša na sobivanje različnih kultur v Iraku. Naj samo uh, omenim Babilon in tako naprej. Torej, kulturo je treba ohraniti. Hvala. Poslanec Rubik, eno minuto. Hvala, gospa predsedajoča. Gospa Ešten. Moje vprašanje se nanaša na sporazum o sodelovanju oziroma sporazumevanju na področju energetike. Zanima me, ali gre tukaj res za nov korak v eh, razvoju naših odnosov. Gospodarski razvoj bi seveda prinesel več stabilnosti v Irak. To je potrebno tudi na področju energetike. In to bi se zgodilo, če bi lahko z evropsko opremo bolje izkoriščali rezerve nafte in plina v Iraku. Na ta način pa bi seveda tudi bolj izenačili trgovinske tokove med Irakom in Evropsko unijo. Na tem področju ali lahko pričakujemo kakšno pobudo v naslednjih eh, tednih? To me zanima. Hvala. Hvala, s tem smo končali s besedami poslancev, zato še enkrat dajem eh, besedo podpredsednici komisije eh, baronici Ashton. Predsedujoča in poslanke ter poslanci, najlepša hvala za to zanimivo in pomembno razpravo. Dovolite, da se dotaknem samo nekaterih najbolj pomembnih vprašanj. Najprej moramo ugotoviti, da se vam eh, položaj manjšim zdi zelo pomemben. Veste, da je eno od temeljnih sestavnih delov našega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju zagotavljanje eh, spoštovanja človekovih pravic in manjšinskih pravic v Iraku. To je v srčiki tega našega sporazuma. Se pa strinjam z vami in vam lahko zagotavljam, da bomo poleg človekovih pravic še bolj postavili v srčje našega delovanja spoštovanje pravic manjšin. Strinjam se z vami, ki ste govorili o smrtni kazni in naš cilj je, da jo odpravijo v Iraku iz razlogov, ki ste jih vsi uh, dobro našteli. Strinjam se z vami, da moramo okrepiti uh, in konsolidirati tudi politične procese v Iraku in to bo izjemno pomembno pri vsem, kar počenjamo. Slasti pa moramo zagotoviti uh, prave, resnične in poštene volitve v marcu. Mnogi ste, Stevenson in drugi, govorili o uh, odločitvi volilne komisije, da prepove kandidirati nekaterim uh, Um, Iračanom. Seveda gre za pripravo volilnih seznamov in v tem procesu obstaja tudi možnost pritožbe za tiste, ki so izključeni. Naslednji teden, torej šest tednov pred volitvami, bomo uh, poslali svoje strokovnjake, strokovnjake komisije v Irak, da bomo lahko na licu mesta spremljali dogajanje. Upamo, da bodo iraške oblasti zagotovile takšen volilni proces, ki bo omogočal dostop do kandidature vsem. To je absolutno nujno. Mnogi ste govorili o energetskem eh, sporazumu, o sodelovanju in kako pomemben je ta sporazum. To smo naredili v prepričanju, da je Irak enotna država in da gre za sodelovanje eh, na podlagi tega sporazuma s celotnim Irakom. To se mi zdi pomembno povdariti. Prisluhnila sem vam, zlasti vam, gospod Rübik, eh, ki pravite, da je treba to sodelovanje razširiti, da moramo razmišljati naprej. In lahko vam zagotovim, da eh, se bo to zgodilo v novi komisiji. Kar zadeva varnost, pa bi rekla še tole. Kirkuk je seveda zelo pomembno vprašanje, pereče vprašanje tukaj. To je eden največjih izzivov, s katerim se trenutno sooča Irak. Prepričana sem, da so to vprašanje, ki jih morajo Iračani sami rešiti. Seveda pa smo pripravljeni podpirati uh, pomoč eh, Združenih uh, narodov. Ta pomoč je pomembna za vzpostavitev dialoga in celotnega procesa. Vendar moram reči, da pred volitvami ni pričakovati ne vem kako pomembnega dialoga. V zvezi z sodelovanjem na področju energetike bi rekla še tole. To je sestavni del razvijanja celovite energetske politike v Iraku. Dobava in. Uh, nakup ter varnost dobave energije za Irak je izjemno pomembno. Vendar tukaj ne govorim samo o nafti ali plinu, temveč tudi o sončni energiji, o bolj učinkoviti energetski eh, politiki in porabi energije v Iraku. To lahko spodbudi tudi industrijsko sodelovanje med Evropsko unijo in Irakom. Naslednje je vprašanje nedavne odpovedi obiska delegacije. Šlo je za odpoved zato, ker niste prepričani v eh, varnost za člane delegacije. Vendar vsekakor moramo zagotoviti našo prisotnost, eh, vsaj eh, nekakšno prisotnost naših opazovalcev volilnega procesa. In v kratkem bo komisija odločala o tem. Predsednik Obama je do avgusta 2010 obljubil, da se bo začel umik njihovih vojaških sil, kar pomeni, da bo to pomemben dogodek po volitvah. Tudi skupino za oceno volitev bomo k malu poslali, tako da bomo lahko vprašanja, ki vas mučijo, na nek način postavili na dnevni red. Kar zadeva, aš, zadeva Ašraf, to je zelo kompleksno vprašanje, ki ga je treba razrešiti v polnem spoštovanju mednarodnega prava in brez uporabe sile. Če se vrnem na začetek, naj rečem še enkrat, da sem optimistična, ko gre za Irak. Seveda je tukaj še vedno veliko vprašanj, izzivo in tako naprej, ki ste jih tudi sami identificirali. Ampak prihodnje volitve so priložnost za večje sodelovanje za nami, za njimi in med nami. Slasti pa bomo v tem primeru eh, poskrbeli za stvari, ki nas skrbijo, naprimer človekove pravice, pravice pripadnikov manjšin in upati je, da bomo še ukrepili sodelovanje na področju energetike tesnejše sodelovanje bo tukaj potrebno z vlado in jasneje bomo morali oblastem v Iraku eh, prikazati svoja pričakovanja, namreč mir in gospodarski razvoj celotnega Iraka, na čemer bomo ustrajali v vseh svojih prizadevanjih. Hvala, gospa podpredsednica. S tem zaključujemo razpravo in do 21. ure prekinjamo zasedanje.